Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gospodin, gospodje, sedite, prosim. Predlagam, da začnemo s konferenco predsednikov. Govorili bomo o rezultatih Evropskega sveta, ki je bil prejšnji teden. Pozdravljam gospoda Van Rompuyja, predsednika Evropskega sveta, in gospoda Baroza, predsednika Evropske komisije. Pozdravljen torej. Prva točka. kakor veste, je sodišče razveljavilo odločitev Evropskega parlamenta glede strasburskih plenarnih zasedanj. Čim prej bomo morali zadevo razjasniti in zato, da bi lahko nadaljevali s parlamentarnim delom in zato, da bi delovanje parlamenta potekalo čim bolj tekoče, vam sporočam, da Da, bo štir, da bom 14. januarja sporočil, kako bomo nadaljevali v zvezi s tem. Čim prej pa moramo pripraviti koledar glasovanja za nov koledar zasedan. Torej, 14. januar, 10. 10. januarja pa bo konferenca predsednikov razpravljala o novem koledarju, o katerem bomo torej glasovali na plenarnem zasedanju januarja. Za začetek me zanima, ali ima kdo kakšno postopkovno vprašanje. Ne, v redu. Potem je dnevni red sprejet. Gospod tudi, izvolite. Euh, Predsednik, Naj pritegnem vašo pozornost na 15. člen eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, točka 6, ki predvideva, da predsednik Evropskega sveta poda poročilo pred Evropskim, Evropskim parlamentom po vsakem eh, Evropskem vrhu. Torej se sprašujem, zakaj že eh, kar nekaj mesecev nekaj onemogoča uveljavitev tega predpisa, tega pravila. In torej to je pripomba, ki sem jo že večkrat podal, to nima nima nikakršne povezave z vprašanjem sedeža v Strasburgu, to nima nikakršnih eh, povezav z sejami, ki jih imamo v Bruslju. Dejansko gre samo za politične izmenjave, ki eh, bi morale potekati eh, bolj intenzivno, ampak na plenarnih zasedanjih to ni bilo nikjer zapisano, zato ponovno podajam to pripombo, ki, za katero želim, da jo upoštevate. Hvala lepa, gospod Odi. To si bomo pribeležili in če bo mogoče, bomo zaprosili, da Evropski svet eh, dejansko stopi pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, zato da poda svoje zaključke o eh, Evropskem svetu. Eh, bližina sveta in dejstvo, da naslednje zasedanje Evropskega parlamenta leta bo potekalo od 14. januarja naslednje leto, Eh, nas spodbuja oziroma spodbuja k temu, da eh, politične skupine oziroma predsednike političnih skupin, da eh, organizirajo konferenco predsednikov, ki bo naj bo odprta za vse člane, zato da bomo imeli čim prej nekoga, ki bo nastopal v zastopstvu Evropskega sveta, ne nujno pred plenarnim zasedanjem, ampak vsaj pred konferenco predsednikov odprto za vse člane. Torej, si predstavljam, da soglašate s tem postopkom, ki nam bo omogočil, da se pogovorimo z predsednikom Barozom in predsednikom Varompojem in to v veliko krajših rokih, kot eh, je bilo storjeno doslej, torej že sredi januarja. Hvala lepa, zdaj pa predajam eh, besedo predsedniku Evropskega sveta, gospodu Varompoju. Hvala lepa, gospod predsednik. Poslanke in poslanci. Gledano v splošnem je bil prejšnji teden zelo dober za Evropsko unijo. Zapomnimo si ga lahko. V ponedeljek smo bili v Oslu, v sredo in četrtek so finančni ministri izpolnili rok, ki ga je določil svet in se dogovorili o enotnem nadzornem mehanizmu za banke. Seveda smo pripravljeni potem o tem razpravljati tudi z Evropskim parlamentom. To je ključen gradnik bančne unije. V četrtek je bila sprejeta odločitev v zvezi z Grčijo. Postavili smo jo na trajnostno pot za oživitev gospodarstva in pokazali smo tudi, da bo evroobmočje 17. ostalo. V četrtek smo imeli konstruktivno razpravo v Evropskem svetu o tem, kako bo evroobmočje nadaljevalo svojo pot. Posvetili smo se dvema področjama, kjer potrebujemo še dodatne korake ob tem, o čemer smo se že dogovorili. Prvič, krepitev bančnega sistema. Tukaj smo dosegli veliko napredka v okviru tako imenovanega SSM. -a. To je pravi preboj. To bo ukrepilo naš finančni sektor. Če bi pred desetimi leti imeli takšno raven nadzora, potem finančne krize sploh ne bi bilo oziroma ne bi bila tako močna. To nam je uspelo doseči samo v nekaj mesecih. Junija ni bilo nič, potem pa smo na osnovi prvega poročila štirih predsednikov določili usmeritev. Decembra je komisija imela pripravljene predloge in v treh mesecih so finančni ministri dosegli dogovor, parlament pa je prav tako že sprejel stališče o tem vprašanju na ravni odboru in Evropski parlament je pripravljen zakonodajni postopek pripeljati do konca. Junija smo ministre prosili, da se dogovorijo o podrobnostih enotnega nadzornega mehanizma do konca decembra in to jim je tudi uspelo. To kaže, da Evropska unija lahko, če tako želi, sprejema pravočasne in odločujoče ukrepe in odločitve. To predstavlja preizkuš nasi, naših zmogljivosti. 27-erica je dosegla dogovor v zvezi z SSM in to je zelo uravnotežen dogovor. To služi potrebam držav evroobmočja, pa tudi drugim upoštevamo tudi mnenja tistih, ki ne sodelujejo v tem. Gre za enoten sistem, vendar gre za razumno porazdelitev dela med ECB in nacionalnimi oblastmi. Kar zadeva ECB, zagotavlja jasno ločitev med monetarno politiko in nadzornimi nalogami in prav tako ohranja integriteto enotnega trga za finančne storitve. Vendar to ni bilo vse. Že sedaj gledamo naprej. Tudi naslednji koraki bodo ključnega pomena za prihodnost evroobmoča. Kakor veste, smo te korake preučevali na osnovi poročila, ki sem ga pripravil jaz, predsednik Barozo, predsednik Dragi in gospod Juncker. Ta dokument nadaljuje delo tam, kjer smo končali oktobra in seveda vključuje tudi delo komisije in Evropskega parlamenta vključuje še posebej vaša poročila o arhitekturi EMU in o arhitekturi SSM. Poročila je pripravila Marianne Tyson. Izmenjal sem mnenja z gospod Tyson in tudi predsednico odbora za zaposlovanje, gospod Beres. Evropski svet se je odločil, da bo v prvi polovici prihodnjega leta določil operativni okvir, vključno z definicijo sredstva. Zato, da bo takrat, ko bo okvir začel delovati, bomo lahko rekapitalizirali banke takoj v skladu z običajnim postopkom, kar zadeva SSN. Če želimo, da bo bolj očinkovit, smo na osnovi poročila štirih predsednikov določili, da bomo imeli samo en mehanizem za reševanje sporov in vsaka banka v sodelujoče države članici bo lahko zaprta oziroma bo lahko nehala delovati v skladu z enotnim nizom pravil. Komisija bo kmalo pripravila predlog, ki ga je treba preučiti čim prej, zato da bi ga sprejeli v trenutnem parlamentarnem ciklu. Namen je, da bi zmanjšali tveganja za davkoplačevalce in za gospodarstvo, kajti vsak propad banke mora biti urejen hitro in v skladu s pravili, in to mora plačati finančna industrija sama. To bo še en korak naprej. To je bil torej napredek na področju bančne unije, sedaj pa še drugo področje, o katerem smo govorili, namreč, da bi bolj zbližali gospodarstvo evroobmoča. Izhodišče je preprosto. Gospodarske politike so vprašanje skupnih interesov in so ključnega pomena za države evroobmočja. Ne moremo imeti ene valute in 17 različnih politik. Nekatere naše države članice so imele slabo upravljanje dolga leta in so predolgo odlašale z ustreznimi ukrepi. Kot predsednik Evropskega sveta bom pripravil morebitne ukrepe in časovno obvezojoč načrt zato da bi o tem govorili junija 2013. Takrat bomo o tem govorili s predsednikom Evropske komisije, seveda pa bomo imeli tudi postopek posvetovanj. Ta štiri vprašanja so usklajevanje večjih gospodarskih reform v državah članicah, vključno z razpravami ex ante, socialna razsežnost MU, ki bo vključevala tudi socialni dialog, in izvedljivost ter modalnosti skupno dogovorjenih pogodb za konkurenčnost in rast med vladami in institucijami EU. In na koncu še mehanizem solidarnosti, ki lahko okrepi uspešnost držav, ki sklenejo takšne dogovore. To ni cilj sam po sebi. Naš glavni namen je zagotoviti enotno Evropsko monetarno unijo, zato da bomo zagotovili konkurenčnost in zaposlovanje v Evropski uniji. V gospodarstvu na globalni ravni bomo preživeli le, če bomo konkurenčni. Na vse zadnje mora realno gospodarstvo zagotoviti stabilnost za Evropo. Tisti, ki se posvečajo samo finančnim instrumentom, to pozabljajo in vsi se strinjamo, da moramo v tem procesu zagotoviti, da bo demokratična legitimnost in demokratična odgovornost vedno v ospredju, tudi pri sprejemanju odločitev. Stališča Evropskega parlamenta so pri tem seveda zelo pomembna, spoštovane poslanke in poslanci. Jasno je, da tudi v najhujši krizi vemo, kaj je treba storiti. Skoraj smo prišli do roba propada evra, ampak uspelo se nam je rešiti trdo delo, ki smo ga uložili, se že počasi kaže. Tudi vedno manjše razlike v donosih pri državnih obveznicah kažejo svoje. Seveda, vse skupaj traja nekaj časa in to vpliva tudi na delovna mesta, vendar stabilnost je ključnega pomena za oživitev gospodarstva. V enem letu smo dosegli zelo veliko, pred dvanajstimi meseci je začel delovati šesterček. Letos pa smo se dogovorili o fiskalnem paktu, sprožili smo tudi Evropski mehanizem za stabilnost, države članice so začele izvajati ambiciozne reforme in to je odločujoč dejavnik pri stabilnosti. Tudi ECB je prispevala svoje, uspeli smo krizo omiliti in na koncu leta sem, kako sem že povedal, smo sprejeli ukrepe, ki so odločujočega pomena. To sem že povedal, pa bom še enkrat rekel. Naš napredek je postopen, ampak koraki si sledijo drug za drugim. Evropska unija potrebuje orodja za to, da se bomo borili proti takšni krizi kot je ta. Ta orodja je bilo treba najprej oblikovati, se o njih dogovoriti in države članice so jih morale včasih tudi ratificirati. Seveda, se države članice še vedno pritožujejo, da gre vse skupaj prepočasi in da so nekatere države članice predolgo odlašale z reformo gospodarstva. Ampak uspelo nam je in prav gotovo bomo uspešni tudi na koncu. Vedno moramo imeti v mislih dolgi rok, kajti Evropski uniji je postopnost tisto zlato pravilo. Vedno počasi in prišli bomo do cilja. Sporočam vam tudi, da bom vedno ambiciozen. Gospod predsednik parlamenta, govorili smo tudi o drugih stvarih. Imeli smo dobro razpravo o skupni varnostni in obramni politiki. Že od leta 2008 nismo o tem govorili na ravni Evropskega sveta. Več razlogov je, zakaj sem želel, da bi o tem spet spregovorili. Prvič, Evropa se sooča z varnostnim izzivom oziroma izzivi na področju varnosti in teh izzivov je vedno več. Naše države članice imajo vedno več odgovornosti pri ohranjanju miru v soseščini in drugot. Tudi operacije za krizno odzivanje, naprimer v Libiji, so pokazale na nekatere vrzeli v našem delovanju. V trenutnem gospodarskem kontekstu pa je še bolj nujno, da razvijamo zmogljivosti na čim bolj stroškovno učinkovit način. Pred poletjem sem že napovedal, da bomo Evropski svet decembra 2013 namenili temu vprašanjem. Namen je, da bi sprožili priprave in usmeritve za svoje delo. Z praktičnega vidika smo visoko predstavnico in Evropsko komisijo povabili, da pripravi predloge. Na osnovi tega dela in po posvetovanju z državami članicami bom Evropskemu svetu decembra 2013 predstavil ta priporočila. Prav tako smo imeli posvetovanje o vedno slabšem položaju v Libiji. Razmere tam nas res skrbijo. Prosili smo, da bi svet za zonanje zadeve preučil vse možnosti za pomoč in da bi zagotovili boljšo pomoč civilistom. Prav tako smo potrdili, da moramo v Siriji poskrbeti za prihodnost brez predsednika Asada. Podpiramo demokratično in vključujočo prihodnost z spoštovanjem človekovih pravic in pravic manjšin. Če sklenem. To je bil za Evropsko unijo zelo pozitiven teden, seveda pa se zavedamo, da obstajajo socialne in gospodarske težave. Vse, kar počnemo, je namenjeno temu, da bi premustili recesijo in brezposelnost. Lahko imamo več upanja kot pred nekaj tedni, vendar v Evropski uniji, v evroobmočju in v državah članicah nas čaka še veliko dela. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Smatrate, predsednik, da komisijo. Sedaj pa gospod Barozo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, prejšnji teden sem bil v Strasburu, dejal sem, da sedaj ne smemo odlašati. Evropski svet je bil priložnost, da bi sprejeli odločitve, ki nas bodo popeljale k poglobljeni ekonomski in monetarni uniji, prav tako pa je treba sprejeti ukrepe, ki jih bomo zagotavljali v naslednjih tednih, mesecih in letih. Če si pogledamo to z tega vidika, lahko vidimo, da smo dosegli nekaj napredka. Zagotovili smo enotni mehanizem za nadzor bank in to je bil rezultat razprav o bančni uniji. Predlog o enotnem nadzornem mehanizmu, ki ga je komisija sprejela 12. septembra, je omogočil, da je svet sprejel soglasno odločitev 12. decembra, to je bilo samo tri mesece kasneje. Evropski parlament je imel dva poročevalca, gospoda Gigolda in gospod Tyson, in je delal prav tako zelo hitro. To pomeni, da se trialog lahko začne že ta teden. To kaže, da spoštujemo svojo edinstveno institucionalno strukturo in Evropska unija lahko vseeno nadaljuje svoje delo in lahko doseže napredek, če za to obstaja politična volja. Enotni nadzorni mehanizem je nepogrešljiv element bančne unije. To dopolnjuje enotno valuto. Zagotovili pa smo ga tako, da ga sprejema vseh 27 držav članic v okviru pogodbe. To kaže, da ni nujnega nasprotja med tem, da lahko poglobimo Evropsko unijo in ohranimo integriteto enotnega trga in Evropske unije v celoti. Prav tako združuje možnost neposredne rekapitalizacije bank strani ESM. Evropski svet je potrdil, da moramo prebiti začarani krok med bankami in državami. Junija 2012 je bil vrh evromoča in oktobra je bil svet Evropske unije in v skladu s tem je bilo treba v prvem semestru, bo treba v prvem semestru 2013 sprejeti okvir za to, da bomo imeli učinkovit mehanizem za stabilnost. In ta mehanizem bo lahko rekapitaliziral banke neposredno. Zelo pomembno je, da čim prej zaključimo pogajanja v zvezi z pravili za kapital bank, in tudi za reševanje propadlih bank na nacionalni ravni. To bo del enotnega pravilnika o bančništvu in enotni nadzorni mehanizem in nacionalni nadzorni mehanizmi bodo ravnali v skladu s tem. Vse pozivam, da čim prej začnejo pripravljati delo v zvezi s tem. Evropskemu svetu sem napovedal, da bo komisija potem pripravila predlog za enoten mehanizem za reševanje bank voditelji držav in vlad so se dogovorili, da bo ta predlog predmet prednostne razprave za sozakonodajalca in sicer v trenutnem parlamentarnem mandatu. To je logičen naslednji korak. Gre pa še posebej za pomemben korak na poti k bolj trajnostnemu in poštenemu bančnemu sistemu. Imeli bomo enoten mehanizem za reševanje, naš sistem bo bolj odziven in prav tako bomo lažje pomagali bankam, ki se znajdejo v težavah. Bančna unija je zelo pomembna, kajti to je en del močnejše EMU. Evropski svet je imel odkrito razpravo o prihodnosti EMU na osnovi dveh prispevkov. Poročal je Evropski svet oziroma predsednik Evropskega sveta in imeli smo tudi načrt komisije. Tam so predvideni dolgoročni načrti za to, kakšne instrumenta in strukture potrebujemo za to, da bo EMU lahko kljuboval težavam, ki nas more biti čakajo v prihodnosti. Ta dokumenta določa ta zelo bogat in natrpan urnik z veliko ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Imeli bomo fiskalno unijo in tudi usklajevanje gospodarskih politik. To je ključnega pomena, to posega v samo srce nacionalnih politik in izvajanja politike, in tudi v nacionalno suverenost. Zato, kako sem v parlamentu že povedal, ne pričakujem takošnjih odločitev v zvezi z dolgoročnimi vizijami. Evropski svet je pokazal, kako zapletena so ta vprašanja in če smo pošteni, mislim, da občutek nujnosti ni enak v vseh prestolnicah, zato je treba vložiti še veliko več dela, da dosežemo soglasje. Vendar, Evropski svet bo dvojček sprejel čim prej in upošteva tudi načrt komisije, da uvede koordinacijo ex ante v zvezi z gospodarskimi reformami v okviru evropskega semestra. Komisija predlaga nov instrument in to je bilo deležno velike razprave v Evropskem svetu, tako kot prejšnji teden v plenarki. Predsednik Van Rompuy in sam bova kmalo predstavila predloge, to bo junija, glede izvedljivosti in modalnosti teh pogodb in o solidarnostnem mehanizmu. Bistvo je, da je treba disciplino povezati s solidarnostjo. Novi instrumenti morajo ustrezati institucionalni arhitekturi in pogodbi, pa tudi proračunski arhitekturi. Naš pristop je, da bi izboljšali obstoječe postopke, ne pa da bi dodali novo plast spremljanja gospodarske uspešnosti. Lahko bi temu rekli, da gre za blažilnik stresa, kajte državam članicam bomo pomagali, da izvedejo pomembne reforme ali prilagodijo neravnovesja. To je ključnega pomena, če želimo govoriti o konkurenčnosti. Na to pa lahko gledamo tudi kot dodaten prispevek k ukrepom za rast komisija bo iskala vključujoče rešitve, seveda v okviru metode skupnosti in to bo predmet pregleda parlamenta. Naš namen je, da bi po sprejetju naslednjega večletnega finančnega okvira pripravili predloge za poglobljeno razpravo, v katero bo parlament seveda vključen. Razprave o EMU so bile lepa priložnost za pogovor o dolgoročni viziji. Govorili smo tudi o načrtu komisije, ki ne izključuje nobenih možnosti za prihodnost. Mislim, da bi se lahko dogovorili za bolj ambiciozno hitrost izvajanja ukrepov, ampak vedeti moramo, da bodo pomembni napredki zahtevali nekaj dela tudi strani držav članic. Evropski svet je prav tako priznal, kako pomembna je socialna razsežnost EMU-ja, vključno s socialnim dialogom. Kakor veste, se Evropska komisija posveča institucionalni arhitekturi, ampak prav tako vedno ustraja pri tem, da bi vse elemente politike Evropske unije uporabili za to, da pomagamo državam članicam na področju socialne kohezije. Zagotoviti moramo demokratično legitimnost Doseči moramo pa tudi napredek v okviru EMU. In to je bilo zapisano v poročilu štirih predsednikov ter v načrtu komisije. Zelo sem zadovoljen, da je Evropski svet jasno navedel naslednje. Nadaljna integracija izvajanja politik in združevanje pristojnosti mora biti dopolnjeno z ustreznim vključevanjem Evropskega parlamenta. Konec citata. Evropska komisija se posveča tudi boju proti krizi v Evropi. Evropski svet je govoril o tem v okviru letnega pregleda rasti. Evropski svet se je dogovoril in je govoril o petih predlogih komisije. Do poletnega oziroma pomladanskega sveta marca bodo sprejeli ukrepe v zvezi s tem. Sklepi sveta pozivajo, da bi uporabili svežen za zaposlovanje mladih čim prej. Namen pa je tudi, da bi sprejeli predlog komisije v zvezi z zagotavljanjem delovnih mest mladih čim prej. To je zelo ambiciozno, kajti zagotoviti moramo oživitev gospodarstva z več delovnimi mesti. Če se želimo boriti proti socialni izključenosti, moramo zagotoviti, da bodo mladi imeli možnost za usposabljanje, za vajeništvo in za delo in to več kot za štiri mesece. Oživitev bogata z delovnimi mesti bo zahtevala izkoriščanje vseh sredstev. Prvo sredstvo pa je skupni trg. So zakonodajalca, morata sedaj čim prej izpolniti akte na tem področju. Komisija k temu že dlje časa poziva in parlament pozivam, da stori vse, kar lahko, da čim prej sprejme preostalih sedem ukrepov, zato da jih bomo lahko začeli izvajati. Kar zadeva akt 2, Komisija bo do marca 2013 predstavila vse predloge, namen pa je, da bi bilo to sprejeto še v trenutnem parlamentarnem ciklu. Cili bodo zelo ambiciozni, pripravljeni pa bomo na spremembe tudi v zelo občutljivih območjih, tudi v nekaterih industrijah. Želimo pa si poglobiti skupni trg, prav tako pa želimo pametno regulacijo, pametno zakonodajo razširiti na druga področja. Zelo sem vesel, da vam lahko povem, da smo na osnovi predlogov komisije dosegli dogovor o enotnem evropskem patentu. Po 30 letih je že skoraj bil čas za to. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropski svet je govoril tudi o skupni varnostni in obramni politiki. Ne bom ponavljal, kaj je povedal predsednik Evropskega sveta. Želim pa povedati še nekaj. Mislim, da je bil ta svet svet dela, ne pa svet za naslovnice v časopisih. Prav tako želimo spodbujati prevzemanje odgovornosti na ravni držav članic. Države članice morajo prevzeti odgovornost za izvajanje reform. Vse poti so odprte na poti k poglobljeni EMU, komisija pa bo še naprej zagotavljala zagon za napredek. Odločitve v zvezi z naslednjimi oprijemljivimi koraki naprej in nekatere smo že sprejeli, naprimer odločitev v zvezi z SSM in tista odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev za Grčijo, vse to kaže, da smo pripravljeni na boj s krizo, imamo pa tudi dolgoročno vizijo. Prepričan sem, da lahko s trdim delom Evropa premosti težave. Komisija je pripravljena, na zagotavljanje rezultatov in na podajanje novih predlogov. Z zagonom bomo začeli leto 2013. Naš namen je, da bi čim prej dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru. Ne smemo pozabiti, da je naš proračun proračun za naložbe in rast. Večletni finančni okvir mora biti tak, da bo združljiv z našo agendo za rast. Zato želim zaključiti tako, da vam vsem želim mirne, božične počitnice in zelo plodno novo leto. Hvala. Ja. Hvala lepa, predsednik. E Hvala lepa, sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Jozef Dol. Gospod eh, predsednik, eh, drage kolegi, Evropski svet prejšnji teden je potrdil enotni mehanizem za bančni nadzor in je tudi postavil osnovo za Evropsko bančno unijo. Gre za konkreten korak naprej, ampak moram reči, da sem zadovoljen nad tem, ampak, uh, ampak mislim, da to ne, ne zadovoljuje popolnoma moje, uh, mojega torej, veselja nad tem. Moramo biti dosledni, zato da bodo naši, naše odločitve plodne, jih moramo začneti, uh, začeti uresničiti preučevati, moramo iti dlje. Drugače tvegamo, da bomo našli neke luknje v tej mreži, ki smo jo mi ustvarili in torej na tak način bi skozi te luknje nam zbežale določene banke, ki bi jih bilo mogoče nadzorovati. Ne pozabimo na nauke iz te gospodarske finančne krize. Vse banke je treba korektno, ustrezno nadzorovati in mislim, da navadno ne bi smeli ni česar z, eh, prikrivati. Dovolj je, da samo ena banka gre v stečaj in se že podre celotni eh, svetovni bančni sistem. V naši politični skupini podpiramo eh, torej ta pravila, ki so naklonjene sprejemanju, hitremu sprejemanju enotne uredbe na tem področju. Ta uredba bo, naj bo veljala za vse banke v vseh državah članicah. Tudi smo prepričani, da eh, je prednostna naloga to, da okrepimo gospodarsko vodenje. To pomeni eh, konkretno lesičevanje sesterčka, pogodbe o stabilnosti in kar zadeva tudi usklajevanje in upravljanje upravljanje to tudi pomeni da nujno potrebujemo sporazum o dvojčku. Ampak, dragi kolegi, že štiri leta se pogovarjamo o krizi in konec koncev moram priznati, da a, sem res naveličan vedno ponavljati ene in iste stvari in si predstavljam, da tudi a, predsednika Van Rompuy in Barozo sta nekoliko naveličana poslušati vedno ene in iste besede. Naše sporočilo je vedno eno in isto. Vsi poznamo, a, katere so rešitve in vsi vemo, kako so te rešitve težko, sprem, težko sprejeti, ampak moramo imeti dovolj pogumno poguma, da to storimo. Ne eh, smemo biti politiki, ki samo razmišljajo o naslednjih volitvah, ampak moramo biti državniki, ki razmišljajo o naslednji generaciji. Moramo delati za Evropo, za splošni interes, za to, da ne bomo eh, pač pod, podlegli eh, našim oskim interesom. Po moji strani jaz ne eh, sprejemam poenostavljenih razmišljanj, potrebujemo kakovostne storitve, ki vsak dan delajo za Evropo in za evropejce. In torej še enkrat se vam iskreno zahvaljujem pred eh, temi božičnimi prazniki. Ampak eh, res eh, ne, moramo paziti, da eh, se evropske institucije ne bodo ošibile za to, da krepimo medvladne službe, kajti te službe so celo boljše plačane in eh, včasih celo bolje kot evropski uradniki. In gospod predsednik Barozo, vi imate tudi dožnost, da pojasnite te vidike. Ne smemo zniževati plač evropskih eh, uradnikov zato, da bomo lahko nekako nadomestili eh, in dodajali nekaj plačam medvladnim uradnikom. Na to moramo biti zelo, zelo pozorni. Zelo pogosto dejansko eni in isti a, napadajo evropske institucije in nočejo enotnega evropskega proračuna. Večletni finančni okvir, ki ga predlaga Evropska komisija, je več kot, bolj, več kot potreben. Nam, pomagal nam bo, da bomo kos izzivom. E, Evropski parlament e, s zanimanjem spremlja e, delo, ki ga upravlja Evropska komisija. In torej, gospod Van Rompuy, res gremo v pravo smer, potrebujemo jasne smernice, konkreten časovni načrt za to, da začrtamo to evropsko monetarno in gospodarsko unijo. Eh, samo na tak način smo uspeli leta 1992 ustvariti enotni trg. To, kar danes potrebujemo, je to, da okrepimo gospodarsko upravljanje, vodenje, hkrati pa moramo tudi krepiti legitimnost in odgovornost, s katerimi moramo to spremljati. In mislim, da je Evropski parlament najboljši porok za to. Torej, gospoda, gospoda predsednika, tisti, ki mislijo, da so eh, nacionalne rešitve pomembnejše od evropskih, eh, te sprašujem, če se bojite. Že 50 let svet Evropa zagotavlja blaginjo in mira, eh, se bori proti neenakostim, je okrepila eh, infrastrukture, zagotovila eh, varno. Eh, varno prehrambno verigo in torej a, eh, m, smo za zgled celemu svetu, ampak danes moramo na novo postaviti osnove naše Evrope. To mora biti politična Evropa, to je želja, ki jo izražam ob skorajšnjih božičnih eh, in novoletnih praznikih. Moramo se osredotočiti na bistvo, zato da bomo imeli pravo gospodarsko, politično in denarno unijo. Vem, da de nekatere države članice ne delijo tega pogleda, te usode. Nekateri celo želijo ponovno izpogajati svojo udeležbo v Evropski uniji ni to, da eh, seveda jih spoštujem in eh, naj bom eh, iskren in pošten, naj povem, da nažalost David Cameron je odločil, da, bo, da ni bil prisoten na podelitvi Nobelove nagrade Evropski uniji. Torej, ta premije pač mora razmisliti o tem, kako naj prispeva k tej evropski zgradbi. Imamo tudi druge premijeje, kot naprimer Črčila, po katerem katerem je tudi poimenovana, eh, poimenovana stavba eh, Evropske, evropskih institucij, Evropskega parlamenta, kajti boril se je za našo skupno dobro v Evropi. Torej, Evropski enotni akt in John Major, eh, ne smemo pozaviti na Johna Majora, ki je podpisal ta enotni Evropski akt. In torej, jaz ne bom nikoli proti britanski, ampak jaz sem za Evropo, sem evropejec in kot prepričani evropejist ne razumem zadržanja eh, Združenega kraljestva zadnje čase. Zakaj? V nekaj leti so prišli eh, na, s pragmatičnega pristopa na tako eh, nenavaden pristop. Zakaj Združeno kraljestvo nasprotuje večletnemu finančnemu okviru, letnemu proračunu, po drugi strani pa se pogovarja o ponovnem pogajanju. Torej, če Britanci želijo ponovno se pogajati, zakaj nam onemogočajo napredovanje? Torej, nekatere države članice, ki se nočejo iti te igre, igre, morajo imeti možno, da se ponovno izpogajajo glede svojega prispevka in kako želijo sodelovati, ampak ne moremo onemogočiti drugim, da napredujejo. Po drugi strani bi tudi rad razumel, kaj za katere vrste lobinga eh, gre eh, pri pridobivanju um, pač eh, um, položaja generalnega direktorja v okviru Evropske unije in čemu torej to, če po drugi strani pa imajo tako popolna drugačna stališča. Ne gre za napadanje, gre samo za zdravo pamet. Vse je treba dati na mizo, se pogovoriti iskreno o tem in to hkrati, ko se bomo pogovarjali o večletnem finančnem načrtu za leto 2014-2020, naslednje leto in o, nas, o proračunu za naslednje leto. Naša moč je to, da delamo skupaj 27 oziroma 28 držav članic eh, čez nekaj mesec in dajmo eh, razmisliti o na, največjih evropskih voditeljih, ki so imeli pogum eh, in so prispevali k temu, da Evropa lahko napreduje, kajti večja bo dodana evropska vrednost, več bodo od tega imeli vse države članice, ampak tudi cela uh, evropska celina. In torej, tako kot je povedal predsednik Barozo, želim želim vsem eh, mirne, eh, mirne praznike in veliko odločnosti v naslednjem letu 2013 za uresničevanje naše skupne politike. <clears throat> Hvala lepa. Sedaj pa za socialdemokrate gospod Guerrero Salom. Presidente Van Rompuy, al principio y al final de su intervención nos ha señalado que la semana pasada vivimos. Gospod Barozo. Povedali ste, da je prejšnji teden bil dober teden za Unijo. S tem se strinjam. Dobro je, da govorimo o tem, da je Evropa ima za sabo dober teden. Sam se ne strinjam z pesimisti in zato se strinjam z vašo izjavo. Sam ocenjujem evropski vrh na naslednji način. No, izpostavil bom nekatere pozitivne točke, pa tudi nekatere negativne točke, kjer je prišlo do neskladi. Najprej. Nekaj pozitivnih besed. Enotni nazorni mehanizem je zelo pomemben korak naprej. In to je tudi ple, plot prizadevan v Evropskem parlamentu na zelo hiter in uh, konstruktiven način smo postopali pri sprejetju poročil Gigold in pa Tyson. No, mehanizem bo sedaj uh, v rokah Evropske centralne banke. In dobro je, da smo predvideli tudi možnost dokapitalizacije bank na neposreden način, tudi nacionalnih bank. Še naprej moramo izvajati pritisk in poskrbeti za to, da bo to jasno zapisano v končnem besedilu. Na to sem želel pozoriti gospoda Baroza. Zato si moramo prizadevati v okviru trialoga. No, obžalujemo pa naslednje. Zdi se nam, da obstajajo nejasnosti glede tega, kdaj bo začel veljati enotni nadzorni mehanizem. Treba je prekiniti začarani krok med javnim dolgom in pa dolgom bank. To je problem, s katerim se soočata zlasti Španija in pa Irska. Ta mehanizem mora biti učinkovit in samo čas bo pokazal, ali bomo s tem resnično rešili vse probleme. Tukaj naša pričakovanja še niso bila uresničena. Bili smo bolj ambiciozni, bolj ambiciozna pričakovanja smo imeli od tega. Zelo se nam je, da bi Evropski centralni banki morali dati še večje pristojnosti. Kar se tiče časovnice, tudi ta se nam ne zdi dovolj ambiciozna, namreč ko gre za bančno unijo ko gre za sklad za sanacijo in reševanje bank, ki bi naj branil interese davkopačevalcev. No, moja skupina se zauzema za to, da bi financirali to iz dohodkov, ki prihajajo iz finančnega sektorja samega. In zato obžalujemo ta zastoj, do katerega bi šlo v svetu. Pa še nekaj drugih pomislekov imamo. Zdi se nam, da obstaja nekaj zmede, ko gre za izvajanje ukrepov, zato izvajanje zaostaja. Še vedno ima prednost fiskalna konsolidacija pred ustvarjanjem delovnih mest. Ni dovolj podarka na socialnih vidikih. Prav tako imamo zakonite pomisleke, ko gre za vprašanje demokratskega nadzora. O čem govorim, ko govorim o tej zmedi? Gospod Van Rompuy je povdaril, da je naša institucionalna arhitektura že tako zapletena in da nas to ovira pri možnosti ukrepanja. No, sedaj imamo dvojček, šestorček, fiskalni, kom, um, fiskalni pakt, sedaj imamo nov dogovor med komisijo in državami članicami. Jacques Delors je imel prav, ko je rekel, da je Evropska unija nekakšno neznano politično telo. V sedanjem času je zelo težko razumeti vse te mehanizme, zato se moramo resnično prizadevati za poenostavitev in na ta način se bomo lahko približali državljanom, ki jih tukaj zastopamo. Gre za počasno implementacijo, ki zaostaja. Govorimo o šest, šestmesečnem horizontu med eh, decembrskim in junijskim vrhom. Eh, gospod Varozo je rekel, da je počasen napredek pač del postopkov v Evropski uniji. To je res, ampak eh, vlade, na primer, sprejemajo odločitve vsak teden, mi pa sprejemamo odločitve vsakih, vsakih šest mesecev. Mi delujemo torej na podlagi tega šest mese, šestmesečnega obdobja. S takšno hitrostjo delamo tukaj v institucijah. Sedaj pa še nekaj besed o politiki rasti oziroma o tem bom se govoril ob koncu mojega govora. Eh, tukaj je ključnega pomena predvsem socialni stebr, to je temelj Evropske unije, ne pa monetarna in valutna unija. Gre za uh, socialni stebr, ki sicer temelji na tržnem gospodarstvu, ampak mora temeljiti predvsem na socialnem modelu, na vrednotah in pa demokratični participaciji. In uh, eh, za to demokratično participacijo si bo zauzemal Evropski parlament. Mislim, da so tukaj naši koraki še precej sramežljivi, ko gre za demokratično sodelovanje. Nismo upoštevali potrebe po razvoju odnosov med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. To želijo naši državljani. Želijo, da so njihovi, da imajo parlamenti Evropski, tako kot tudi nacionalni, več, več besede. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Verhofstadt. Hvala lepa. Mislim, da moramo biti odkriti. E, evropski svet so rešili evropski finančni ministri. Brez njihovega dogovora, spoštovani kolegi, danes ne bi imeli tukaj kar veliko, kar veliko poročati. To je rekel tudi gospod Barozo. Rekel je, vse možnosti so odprte. Ja, če so vse možnosti odprte, to pomeni, da niso bili sprejeti dokončni oziroma trdni sklepi. No, ampak naj se vrnem k pozitivne značilnosti tega Evropskega sveta. Torej, prišlo je do dogovora med evropskimi finančnimi ministri. Enotni nadzorni mehanizem je pomemben korak naprej in moramo se spomniti na to, da je takšen nadzorni mehanizem zahtevo Evropski parlament že leta 2009 in 2010 svežen o nadzornem mehanizmu. Mi smo se mesece borili za to, da bi imeli enotnega nadzornika, ampak komisija in svet sta takrat rekla, ne, ne, ne, to ni pravi trenutek, počakajmo na umestni pregled. No, e, potem je prišlo do mestnega pregleda, sedaj pa imamo tudi enotni nadzorni mehanizem, kajti očitno se je to stališče parlamenta izkazalo za dobro, ko smo že pred tremi leti ustrajali pri tem. Ampak sedaj naše delo ni končano, pravzaprav se je šele začelo. Sedaj bomo začeli pogajanja med svetom in pa parlamentom o tem. Kaj ti? Polovica svežnja se sprejema v postopku soodločanja. In tukaj je odprtih veliko vprašanj, tudi po tem dogovoru med finančnimi ministri. Najprej ko gre za enotni nadzorni mehanizem, ali gre tukaj za nadzorni mehanizem celotnega enotnega trga oziroma ali gre za nadzor nad samo delom enotnega trga. In potem, kakšna bo spodbuda za države, ki trenutno niso vključene v sistem? Kako jih nas spodbudimo k temu, da se bodo vključile v enotni nadzorni sistem? Meni se zdi, da ustvarjamo nek dvotirni sistem finančnega nadzora. In še zadnje vprašanje, eh, gre za ta kitajski zid znotraj Evropske centralne banke, ločevanje torej monetarne politike na eni strani in pa finančnega nadzora na drugi strani. To je birokratsko, to je kompleksno, tukaj obstaja cela vrsta vrzeli in mislim, da mora parlament tukaj opraviti še veliko dela. Tako da na koncu ne bo sistem deloval pod okriljem nacionalnih držav, ampak pod okriljem Evropske unije. Kajti to v sedanjem dogovoru finančnih ministrov ni jasno izraženo. In pa potem drugi del. Govoril bom o preostalih elementih Evropskega sveta. Ti se mi zdijo um, manj impresivni. Nobenega, nobene resnične podpore ni za vaš načrt, gospod Van Rompuy, prav tako ni podpore za osnutek komisije. In še več, če si pozorno preberemo sklepe Evropskega sveta, lahko ugotovimo, da ključni gradbeni eh, elementi za ekonomsko monetarno unijo niso zapisani v sklepih. So v osnutku, deloma so tudi v poročilu Van Rompu, ampak v sklepih jih ni. Nobene besede o znajemnosti dolga, o vzajemnem prezemu dolga, o skladu za reševanje bank, prav tako ni besede o evropskem upravljanju evro območja, prav tako ni besede o evropskem finančnem ministru in pa tudi o novi fiskalni zmogljivosti, eh, torej eh, ustrezne podkrepitve za proračun. Tudi tega ni v sklepih. Vse možnosti so odprte, pravi gospod Barozo. Eh, to je pač eden način, kako videti stanje. Ampak jaz vidim se skupaj drugače, če vsega tega ni v sklepih, kje so potem te odločitve. Potem prav tako ni več pritiska na vodje v Evropski uniji, da bi se dogovorili o novi monetarni in ekonomski uniji. In razlog za to so jasni. Najprej volitve v Nemčiji, septembra, to vse sedaj, zaradi tega vse sedaj uh, stoji. Uh, dobro, to je devet mesecev, to ni tako dolgo, niti ne v politični karieri, ki je ponavadi kratka. Uh, Eh, no, eh, gospod predsednik, že vem, kaj si zapisujete na ta vaš mali listek, ki ga imate pred sabo. Pravotovo ste zapisali nekaj zelo osebnega. Ja, verjetno ste zapisali, da gre za manj kot devet mesecev. No, še zadnja točka. Uh, gre za operacijo OMT gospoda Dragija. Financial Times ga je izbral za osebo leta in on je res odpravil dobro delo. On je kratkoročno gledano ustavil krizo, ampak dolgoročno gledano je opravil slabo delo. Odstranil je vse pritisk na evropske voditelje, eh, ko gre za ekonomsko in monetarno unijo. Gospod uh, Dragi je na mrtvi točki, želi ambicije evropskih eh, vodij, evropskih predsednikov vlad in držav, ampak zaradi OMT-ja ni dovolj ambiciozen. To so moje ugotovitve, gospod predsednik. Napačno je misliti, da je, da je kriza končana. Ta kriza bo končana samo, ko bomo imeli resnično federacijo tukaj v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih. Gospod Rebeka Halms. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, hvala lepa tudi za poročilo iz sveta. Ja, dobro, ta, to poročilo ni več tako zelo sveže. Ampak, ko se pripravljamo na nadaljne temeljite razprave na gospodarsko unijo Evropske unije, je že treba počastiti to, kar je bilo sprejeto odločitev, da evropiziramo nadzor nad evropskimi bankami, se mi ne zdi banalna. Zame tukaj šteje predvsem naslednje. E, tiste velike države članice, tudi ponosna, Fra e, ponosna Francija, so se strinjale s tem, da se na evropski ravni preveri, ali so njihove banke čiste. Tudi sama se strinjam s tem, da je treba določiti še veliko podrobnosti, ampak ko gre za bančno unijo, se mi zdi, da je bil v prejšnjem tednu sprejet odločilen korak. No, glede vsega drugega se pa strinjam za kolegom Ferhovštatom. Vse ostalo je ostalo odprto. In tukaj ne želim kritizirati predsednika Baroza ali Van Rompoja, oziroma ne želim teh kritik eh, ponavljati, sicer bom izpadla kot nekakšna papiga. Eh, bolje bi se mi zdelo razmisliti v tem trenutku o tem, kaj lahko naredi Evropski parlament, ki je pravzaprav največja moč, največje gonilo, ko gre za poglobitev evropske integracije. Kaj bo sedaj naloga Evropskega parlamenta. Mi moramo poskrbeti za napredek zakonodaje, dvojčka, šestorčka, bančna unija, to je jasno. Ampak poleg tega se mi zdi, da mora Evropski parlament prevzeti to ulogo tistega, ki si prizadeva za poglobitev integracije, ki so jo vodje vlad in pa držav sedaj ponovno postavili na stranski tir. Uh, Eh, na nizozemskem se je govorilo o tem, da bo šlo za mm, več integracije do določenega horizonta, torej gre za tiste države, ki imajo velike pomisleke o poročilu Van Rompuy in o osnutku komisije. In zato se moramo vprašati, kakšna je sedaj uloga Evropskega parlamenta. No in mi imamo sedaj to možnost, da skličemo konvencijo. Seveda tega ne smemo sedaj narediti nepremišljeno. Dobro moramo o tem premisliti. Naša naloga je, da delujemo vse evropsko, ne šele v kampanji, šele ko bomo izbrali kandidate za uh, nadomestnike gospoda Baroza. Še predtem je naša naloga, da razložimo, uh, državljanom in državljankam, zakaj želimo vzajemni prevzem dolga, zakaj se nam zdi pomembno, da v Evropski uniji prevzamemo večji del odgovornosti kot do sedaj, zakaj menimo, da potrebujemo evropskega finančnega ministra, zakaj bi bilo to bolje za Evropsko unijo in njene državljane in državljanke. In na kakšen način nam bo to pomagalo eh, pri tej grozeči brezposelnosti, ki se je tako zelo razširila. ne želim, da Evropski parlament eh, vedno samo pokaže mišice napram svetu in komisiji. Ne, dolžni smo vzeti resno naše naloge, eh, naše dožnosti do državljanov in državljank. Če, bomo, če nam bo to uspelo, potem lahko tudi v naslednjem mandatnem obdobju skličemo konvencijo. Če nam to ne bo uspelo, pa tudi ne bomo mogli v kratkem času sklicati konvencije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, sedaj pa v imenu uh, eh, EKR, gospod Epping. Gospod uh, predsednik, rezultati zadnjega Evropskega sveta me spomnita na uh, besede Popa, ki je v svojem eseju o kritiziranju zapisal, norci hitijo tam, kjer si angeli bojijo postopati. Uh, gospod Van Rompuy, uh, strinjam se z uh, tem, da ste vi. Uh, pozoren človek, da eh, ne ukrepate preuranjeno. Zato je ta vrh bil vrh angelov, lahko rečemo. Najprej eh, arhitektura za nadzorni sistem nad bančnim sektorjem, torej je bila vzpostavljena. Evropska centralna banka je dobila nalogo, pristojnosti, zastavili smo časovnico in osredotočili smo se nad nekaterimi bankami, kjer je treba uh, vzpostaviti nadzor. Potem drugič dogovorili smo se o skladu za reševanje bank, ki ga bo financiral finančni sektor sam. To je dobro, eh, to pozdravljam. Moramo zaščititi um, varčevalne račune in pa prihranke posameznih uh, državljanov. No, kje pa smo postopali nepremišljeno? Najprej, da želimo vse evropsko jamstvo za bančne vloge. Uh, tako bi naj vloge državljanov v eni državi uh, uporabili za jamstvo tistim bankam, ki so uh, se odločili za prevelika tveganja v neki drugi državi. Tukaj ne gre, to nima nič obaviti za solidarnost, tukaj gre za upravičevanje nepremišljenega ravnanja bank. Uh, in pa potem te euroobveznice oziroma kratkoročne obveznice. Eh, to je slaba ideja. Eh, tisti, morali, tisti, ki imajo manj sredstev, bodo sedaj za um, varčevanje plačevali več. Eh, no, te točke sedaj ni nihče tukaj posebej omenil. Gospa Merkel je nekoč rekla, rekla da evro obveznic ne bomo uh, uvedli, vse dokler bo ona živa in jaz si želim, da bi živela dolgo. Gospod Van Rompuy, ne smemo postopati kot norci, moramo stati blizu angelom. Vi, ki ste boga boječi evropejec, boste prav gotovo se strinjali s to mojo modrostjo. Hvala. Hvala lepa, gospod Van Epik, sedaj pa v imenu EFD, gospod Helmer. Hvala lepa. Ja, imeli smo reševalne svežnje, imeli smo stabilnostne mehanizme, imeli smo že uh, zavarovanja, sedaj pa imamo Evropsko bančno unijo. Čeprav uh, v Nemčiji menijo, da morda to ne bo imelo ustavne podlage. No, ampak ne, nobena izmed teh pobud se ne sooča z. Uh, glavnimi neuronovesi v Evropski uniji. Kako si predstavljate ta enotni nadzorni mehanizem, kako bi naj ta prispeval k večji konkurenčnosti Grčije ali k zmanjšanju trgovinskih preseškov v Nemčiji? Na tre načine bi se lahko odzvali na ta problem. Najprej masivni fiskalni transferji. To smo imeli že leta 1977 v poročilu med Dugol. To poročilo je pravilo, da bi potrebovali za stabilnost evro območja trajne fiskalne transferje v višini 6 do 7 odstotkov evropskega BDP-ja. Vi ste ta nasvet takrat ignorirali in sedaj imamo to, kar imamo. No, takšni masovni fiskalni transferji bi seveda bili nespremljivi za nemške voljivce. Drugič, lahko bi uh, im, upoštevali možnost defolta, torej uh, um, notranja devalvacija v Južni Evropi, ampak to znotraj demokratičnega okvira ne gre. Uh, grški voljivci tega več nočejo. Lahko bi naredili tudi očitno, lahko bi rekli, da uh, ste se zmotili, lahko bi pustili, da euroobmoče razpade, lahko bi omogočili Grči, da z lastno valuto spet najde pot do blaginje in rasti. Ampak tega ne morete narediti, ker ste v projekt zastavili preveč političnega kapitala. Ne upate se priznati, da niste imeli prav. Gospod Baroso, gospod Van Rompuy, gospod Šulc, vaša nepremišljenost eh, je tista, ki stoji uh, Eh, v oviro rešitvam. Eh, Nero je igral na harfo, medtem ko je Rim gorel in vi uh, igrate na harfo, medtem ko Atene stradajo. To vidimo tudi v naši državi in zato zahtevamo referendum o članstvu v Evropske unije. Zato mislimo, da bi bili bolje, na boljšem brez Evropske unije. Preseneča me, da, Evropski, da gospod Dol ne razume, zakaj Britanija zahteva nov odnos v Evropsko unijo. Ja, gospod Dol, z veseljem bi vam to pojasnil na štiri oči. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Gue Engel, gospod Jarik. Merci, monsieur. Hvala, eh, predsednik, vaše za vaše poročile imam pa občutek, da nimamo nekega celovitega pogleda, nimate projekta za prihodnost za Evropsko unijo. Eh, projekta, ki bi nam omogočil, da izidemo iz krize v trenutku, ko je prihaja do tolikšnih odpuščen v Evropski uniji, o katerem eh, se ne pogovarjamo v trenutku, ko eh, obstaja toliko drugih težav, o katerih se sploh ne pogovarjamo v trenutku, ko je trebno skrčiti vse javne proračune vseh držav. Imam celo občutek, da pravzaprav sploh nismo pozorni na krizo. Zakaj naprimer nismo imeli od konca junija ustreznega evropskega proračuna, pa čeprav ste se zedinjev kroga pakta za raz za 120 milijard evrov, o tem ste, ste nam takrat eh, pripovedovali, ampak dobro bi bilo vedeti, katere projekte se financira iz teh sredstev, koliko uh, delovnih mest oziroma koliko brezposelnih bo nastalo. Vaš veliki projekt zdaj je enotni nadzorni mehanizem za banke. To je pomembno, ampak ne razumem, zakaj iz Evropske centralne banke uh, delamo pravzaprav hkrati sodnika in hkrati tudi uh, pač uh, Eh, konkretno eh, bolnika, ki ga je treba spremljati. Eh, zakaj so nekatere druge banke izključene, zakaj čas špekulacije in tudi glavno mesto, ki je prihajalo do vseh finančnih špekulacij, to je londonska, londonski city, je izključen. Torej, zakaj eh, se ne osredotočimo na poslanstvo Evropske centralne banke, ki ima tudi moč, da eh, dejansko vodi finančne eh, tokove in zakaj ne pomagamo skozi to banko po samim državam članicam? Očitno ni prišlo do nekakršnega ustebnega sistema za vzajemni prevzem dolga na evropski ravni, zato da se izognemo temu, da posamezne države bi bile zapuščene samim sebi in da bi pač morali državljani plačevati za neustrezne kredite. Torej, če bi to obdelali v okviru pogodbe, zakaj si ne izmislimo novega sistema poleg Evropske centralne banke z bančnimi, eh, z eh, pač javnimi bankami, zato da bi se ukvarjali z evropskim sodelovanjem, s socialnimi vidiki, z novimi naložbami, tudi v smeri bolj okoljsko naravnanega gospodarstva. In eh, dotaknili ste se tudi nekega projekta, eh, gospod Varompo, in sicer eh, načelo pogodbe, pogodbenega usklajevanja, tako da bi lahko denar prenesli na nekatere države, ki bi se hkrati eh, angažirali pa na poti socialnega nazadovanja, predvsem, kajti drugače ne moremo imenovati krčenja sredstva za socialne ukrepe. Eh, zakaj uh, se pogovarjamo o dvojčku, o šestorčku uh, in samo o tem, nikoli pa ne govorimo o neki Evropi, to je socialna Evropa, to je naša enotna Evropa, Evropa človeka. In torej socialna Evropa je tista, ki nam omogoča, da napredujejo v smeri demokratične Evrope in da se tudi, uh, da izidemo iz krize. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Klejs v imenu samostojnih poslancev. Tako je, voziter.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 25. evropski vrh o uh, finančni in ekonomski krizi, če se ne motim. To sploh ni niti začetek uh, poglobljene razprave, temeljne razprave o vprašanju prožnosti, naprimer o uh, načelu solidarnosti. Nikoli uh, se nismo vprašali, če je solidarnost fleksibilna in dokot lahko seže. Problem ni morda strukturne narave in brez rešitve, kot flamec vem, o čem se pogovarjam. V, naprimer, v belgijski državi imamo velike finančne transfere iz eh, Flandrije na, eh, v Valonijo. Zelo dobro poznamo te razmire. V evrskem območju prihaja do neke vrste belgizacije Evrope in torej najbogatejše eh, države morajo plačati za a, a, težave, ki jih povzročajo napačne politike v drugih državah. To je prenos belgijskega modela na celo Evropo. Torej, to v zvezi s solidarnostjo dokod lahko sežemo, kje naj stojijo meje te solidarnosti. Potem pa demokratična legitizm, legitimnost najavljenih ukrepov. To je stvar, ki jo najdemo tudi v sklepih sveta. To je skoraj nekaj revolucionarnega, ampak ko naj vključimo nacionalne parlamente v sodelovanju z Evropskim parlamentom? To je vprašanje, ki se zastavlja in formulacija, ki jo najdemo v dokumentu, povzroča več dvomov, kot pa daje odgovore. Torej, kaj eh, lahko zares zajamčimo za prihodnost na demokratičen način z fiskalno, ekonomsko, eh, proračunsko politiko, ki pa eh, žrejo vedno več sredstev, kaj pa delovanje Evrop eh, bančne unije? Davkoplačevalci naj bi bili zaščiteni, kajti finančni sektor bo tako pod nadzorom. To je lepo v teoriji, ampak kakšna jamstva dajemo vlagateljem, da recimo eh, stroški za bančno unijo ne bono preneseni konec koncev na njihova ramena. Nisem prejel odgovorov na vse to. In eh, to je še en vrh, ki je privedel še do enega dokumenta, ki ne bo ničesar spremenil. Gospod Barozo. Hvala, mislim, da v svojem prvem, v svoji prvi izjavi sem bil dokar objektiven in tudi pošten pri ocenjevanju tega evropskega sveta. Dejansko je bilo mogoče eh, priti do pomembnih sklepov, Res je, da a, to je bila kronoliško odločitev finančnih ministrov, ampak naslednji dan je potekal Evropski svet in to je tudi pomagalo finančnim ministrom, da so prišli do zelo pomembne odločitve. In dejansko je pomembno tudi ugotoviti, da ta, a, to je prvi korak za bančno unijo in sicer v obliki enotnega nadzornega mehanizma. Kar zadeva zaupanje naših partnerjev in vlagateljev, je to morda najprej najpomembnejši korak, o tem smo se že nekaj časa pogovarjali in dejansko je komisija eh, ta predlog eh, uložila septembra, ampak tudi že prej smo poskušali s tem uh, Če se spominjate, eh, eh, imeli smo poročilo La Rozie in v komisiji in takrat smo že začeli razmišljati o tem, ampak prišlo je do zavrnitve. In eh, potem, smo, ker smo šli skozi mehanizem EIB-ja in takrat potem smo končno tudi z Evropskim parlamentom, to smo izglasovali v postopku soodločanja, ampak zanimivo je ugotoviti, da to, kar ni bilo mogoče leta 2008-2009, je postalo zdaj mogoče leta 2012. In torej to pogledno uh, sem zato povedal, da nekatere opcije so še odprte, moramo biti pošteni in iskreni. Imeli smo razprave na Evropskem svetu, zelo odprto uh, razpravo. Komisija bi želela iti nekoliko dlje, to je tudi smisel našega načrta. Uh, poročilo, ki je bilo uloženo, ima tudi veliko večje ambicije, kot pa so sklepi, ki so bili potegnjeni ob koncu tega Evropskega sveta, ampak moramo razumeti še eno stvar imamo nekaj kritičnih vprašanj, ki zadevajo suverenost držav članic, ko se pogovarjamo o usklajevanju o predhodnem usklejevanju nacionalnih proračunov, potem moramo razumeti, da to je velik izziv, velika razprava tudi v tem parlamentu. To postavlja vprašanje v zvezi demokratično odgovornostjo in legitimnostjo. Naše stališče je pač to in upam, da bo to tudi v prihodnje, to, da moramo uskladiti nacionalne demokracije z evropsko demokracijo. In podlaga za evropsko demokracijo ste vi, Evropski parlament. Vi ste neposredno izvoljeni strani državljanov, vi imate eh, torej nekako v rokah evropsko suverenost, ampak krati ko eh, se dotaknemo nacionalnih proračunov, je povsem naravno, da eh, naši parlamenti želijo biti soudeleženi pri tej razpravi. In torej, eh, torej mimo tega, kar je bilo sklenjeno na Evropskem svetu, moramo razumeti, da nekateri voditelji pravilno izpostavljajo, da va, naše komisijne ideje so zelo utemeljene, ampak dajte nam prosim nekaj časa, da razmislimo o njih. Kaj ti obstajata občutek, da se dotikamo nekaj izre, izjemno občutljivih vprašanj. Zato bi želeli imeti pravo, pravo evropsko razpravo v zvezi s tem. To sem povedal tudi eh, v Strasburu, ko sem imel govor eh, pred parlamentom. Govoril sem o naslednjih eh, evropskih ukrepih in korakih in to bo res priložnost za to, da razvijemo pravo evropsko razpravo v zvezi s tem. Kajti doslej evropske volitve so bile neke vrste sklop 27 nacionalnih volitev. Če bomo imeli pravo evropsko eh, kampanjo s kandidati, s platformami in če se bomo angažirali v to in če bomo imeli proevropske sile, pod ki se bodo res izpostavile in ki bodo doma, ne samo tu v Evropskem parlamentu, ampak doma obrazložili, katere so možnosti, potem bo to prava pot. Kaj ti zdaj se lotevamo izrem, izjemno občutljivih vprašanj. Torej, z tega zornega kota eh, je korak naprej za bančno unijo, torej SSM je to bil zelo pozitiven korak naprej. Eh, evropski voditelji so sprejeli eh, pač določene sklepe, ki bodo omogočili eh, tudi komisiji, da bo kmalo prišla na dan z ustreznim sistemom za reševanje, enotnim mehanizmom za reševanje bank. Torej, vse to je bilo zelo pozitivno, ampak v našem dokumentu smo imeli in tudi v poročilu predsedstva smo imeli tudi nekaj drugih pomembnih točk, ki uh, niso še zrele, bile zrele za sprejetje na tem Evropske kmetijskem svetu. To je poštena ocena. Torej, katere pa so priložnosti tu v tem parlamentu? Tukaj obstaja priložnost, da sprožimo to razpravo in jaz sem prepričan v to, da še nismo išli iz krize. Bi bila velika napaka, ko bi bili prepričani, da smo že išli iz krize. Če pomislimo na socialne razmere, se zavedamo tega, ampak zato moramo še veliko postoriti, zato da bomo imeli ustrezni evropski mehanizem za stabilnost in ustrezno vodenje tega mehanizma. Ampak zakaj gre to? Tu gre za nek celovit odziv in odgovor in prepričan sem, da v mnogih državah članicah zdaj potekajo pomembne reforme. Dejstvo, da eh, primankljaji eh, se krčijo, to je pomembno dejstvo in to je mm, eh, zelo pomemben eh, dejavnik, ki pozitivno vpliva na eh, vlagatelje in ne na zadnje tudi morali, uspelo nam je se izogniti neplačevanju dolga v Grči. Dejansko Ta, a, tak primer je bil že najavljen lansko leto, ampak nam je uspelo se temu izogniti. Minilo je eno leto, uspelo nam je podpreti Evropsko monetarno unijo in to ni samo dogodek, to je postopek, je proces in um, dejansko tudi pomembna je bila najava v zvezi z OMT-jem v okviru Evropske centralne banke in to je način za to, da zaščitimo ekonomsko monetarno unijo v Evropi in da jo poglobimo. Zato moramo nadaljevati z odločnostjo na področju zaupanja, kajti zaupanje eh, v kratkem izgubimo, ampak ga je težko potem nadoknaditi in zato potrebujemo veliko časa. Mislim, da z tega zornega kota je bilo pozitivno, da določene možnosti so še odprte in moram reči, da si komisija prizadeva za več ambicioznosti, za več ambicije za eh, močno Evropsko unijo. Gospod Van Rompuy. Hvala, predsednik, kolegice in kolegi. Nimam veliko dodati temu, kar je povedal uh, predsednik komisije, z izjemo morda še nekaterih uh, pripomb. Od junija ko smo uh, dali na mizo naše prvo poločilo, smo se pogovarjali o štirih velikih sestavnih delih, sklopih. To, kar imenujemo tudi z različnimi imeni, naprimer bančna unija, proračunska unija, gospodarska unija in politična unija. Torej, delali smo na teh velikih blokih od junija v zvezi s temi eh, štirimi eh, sklopi in nikoli nismo zahtevali, da bi Evropski svet eh, potrdil posamezna a, eh, poročila oziroma a, dokumente komisije. Na a, omizje smo a, pač ponunili to a, a, Um, tudi to kratkoročno možnost in potem korakoma progresivno smo začeli predlagati za vsako, uh, vsakega od teh sklopov, smo predlagali določene ukrepe in reforme, ki gredo vse v isto smer. Torej, ta je pomemben uh, trud, uh, v katerega vlagamo, oblikovali smo dolgoročno perspektivo in pri vsakem od bistvenih poglavji V bistvu na vsakem evropskem svetu oziroma v perspektivi vsakega evropskega sveta postorimo en korak naprej. Ne bom ponavljal tega, kar je bilo povedano za bančno unijo. Uh, ur, mislim, da, smo res, uh, da je prišlo do pomembnih prebojev na tem področju in to nam je uspelo kar z 27 članicami in to z vsemi člani Evropskega sveta, tudi s tistimi, ki trdijo, da ne želijo sodelovati, ki trdijo, da sploh ne želijo sodelovati pri bančni uniji, pri a, enotnem mehan, a, nadzornem mehanizmu, ampak a, tudi to nam je storilo, tu, uspelo storiti tudi z Združenim kraljestvom, gospod Dol. In a, torej uspeli smo pridobiti tudi a, dogovor in pri, torej, privolitev Združenega kraljestva. Dejansko nam je uspelo sprejeti sprejeti neko načelno odločitev in sicer v zvezi s tem, da bi a, eh, delali na mehanizmu za reševanje krize in smo a, eh, komisijo zaprosili najpravočasno in določili smo tudi datume, da pripravi poročilo oziroma predlog delamo uh, torej, uh, na teh temah kot na temi v zvezi z enotnim nadzornim mehanizmom. Junija smo sprejeli neko uh, načelno odločitev in potem na tej podlagi smo. Uh, delali, si prizadevali, pozdravljam delo finančnih ministrov, to, da niti enkrat si ne smete predstavljati, da če Evropski svet ne bi bil rekel, da je bilo potrebno sprejeti neko odločitev pred koncem leta, da bi sploh prišli do te odločitve. Že oktobra smo sprejeli sklep, da je bilo potrebno to, da, član, da ne članice euroobmočja morajo biti enako obravnavate. To smo zelo jasno povedali. Bili smo celo pripravljeni spremeniti eh, volilna pravila pravila v okviru Evropske bančne, bančnega organa za to, da bi enotni evropski trg ostal enotni trg. Brez te odločitve eh, Evropskega sveta eh, ne bi prišlo do sklepov v finančnem svetu, ampak pozdravljam te dosežke. Kar pa zadeva monetarno unijo, upam, da bo prišlo do sporazuma okrog dvojčka, to je bistvenega pomena za proračunsko eh, unijo. In torej, po vsem tem, kar je bilo postorjeno, to, kar je bilo uresničeno s šestorčkom, z. Um, um, fiskalnim paktom je dvojček zelo pomemben element v okviru proračunske unije. Na vsakem poglavju je prišlo do napredka. Kar pa zadeva eh, ekonomsko unijo, imamo evropski semester, ampak je treba priznati, da posebna priporočila po državah, eh, to seveda lahko oblikujemo, ampak nismo 100% gotovi, da bodo potem države spremljale ta priporočila, pa čeprav gre za priporočila, ki so absolutno absolutno utemeljena. Po drugi strani pa imamo sistem eh, makroekonomskih eh, ravnoteži in k sreči imamo tudi instrument v eh, šestorčku morda uh, pride lahko do določene zamude, morda je nekoliko prepozna, ampak zato, da se temu izognemo, zato, da bomo vse angažirali, kajti vsi potrebujo reforme, zato, da bomo okrepili našo konkurenčnost, torej zato, da bomo vse to dosegli pravočasno, jih je treba absolutno angažirati in instrument eh, teh eh, pogodb je privilegiran instrument. Namreč na tak način spoštujemo uh, nacionalne pristojnosti, hkrati. Uh, pa a, te pogodbe, ki jih izpogajajo s svetom in s komisijo, te pogodbe lahko izvajo pritiske na države članice, zato da se še v večji meri angažirajo v smeri konvergence, kar zadeva gospodarske politike. Po drugi strani te pogodbe niso pogodbe o disciplini, so neke vrste pogodbe, katerih namen je e, doseganje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest in konkurenčnost. To je pojem, ki je veliko bogatejši, kot bi si lahko predstavljali. Ne gre za a, kaznovalne e, pogodbe, e, ampak gre za pogodbe, ki imajo pozitivno usmeritev a, par excellence in jih je treba poštevati, ko razmišljamo o samih pojmih teh pogodb. Gre vsekakor za nacionalno pristojnost, ampak gre za širši pojem, zato da v, vanje vključimo tudi vse ostale cilje, eh, ki eh, so eh, povezane z strategijo Evropa 2020. Kar zadeva demokratični nadzor, je treba naprimer eh, začeti organizirati ustrezno nadzor v, v okviru novega eh, enotnega nadzornega mehanizma. Eh, in eh, potem seveda se ne bomo, ne bomo posegali v to, kako naj potekajo odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Mi nimamo nikakršnih smernic, ki bi vam bi jih eh, lahko narekovali na tem področju. Nadzor eh, se eh, bo izvajal na ustrezni ravni pristojnosti. Torej, naj povem, da ta Evropski svet je nov korak v pravo smer in v smer uresničevanja dolgoročnega načrta. Nedvomno smo se osredotočili bolj, bolj na a, eh, kratkoročne e, možnosti, na to, kar lahko e, uresničimo v prvih šestih mesecih. Ampak gre za reforme, ki jih bomo e, konkretno izoblikovali, ki ne bodo trajale samo šest mesecev, ampak upamo celo 60 let. Ko se bomo dogovorili okrog enotnega nadzornega mehanizma, to ne bo mehanizem za šest mesecev. Sveda nad tem delamo, zato da traja veliko kje. Edina stvar, gospod Verhofstadt, ki uh, jo želim še povedati, je to, da na tem področju uh, tudi devet mesecev je lahko zelo pomembno, uh, pomembno obdobje. Pomislite, da v devetih mesecih se lahko rodimo oziroma umremo, ampak šest mesecev je celo manj in torej uh, toliko pomembnejši. Uh, pomembnejše obdobje. Eh, vsekakor, tako kot je povedal predsednik komisije, nekatere stvari še niso zrele, določene stvari eh, se lahko uresničijo v treh letih in zato jih ne moramo uresničiti kar čez noč. Vsekakor tukaj se dotikamo eh, tudi določenih vprašanj suverenosti in določenih občutljivih točk, ki so povezane z solidarnostjo. Zdaj se spuščamo na področje, ki so izjemno občutljiva, zato moramo postopati korak zakoma, ampak vedno tako, da se držimo prave smeri. Če ne bomo več imeli pritiska trgov, moramo potem imeti pritisk institucij in zaradi tega ta poročila, ki jih oblikujemo, so tako zelo pomembna, kaj ti ohranjajo pritisk institucij. In, um, nimam nikakršnega dvoma v to, da bomo to uresničili eh, kar tako, ampak spet moramo se vedno držati našega zastavljenega cilja. Tisti, ki so me primerjali z nekim angelom, seveda se jim zahvaljujem, približujemo se Božiču in torej očitno smo zelo ustvarjalni in imamo veliko domišljije, seveda, ampak če mi pač a, eh, rečete, da sem angel, naj ne odgovorim s Paskalom, a, eh, človek ni niti angel, niti zver. In eh, kdor se želi igrati angela, potem morda ima v sebi pravo zmer. Torej, jaz nočem biti ne eno, ne drugo, torej kolegice in kolegi, vsi se moramo zavedati, da imamo pred nami še veliko, veliko dela. Nekatere izmed naših držav članic ne doživljajo najbolj rožnatih trenutkov, njihovo prebivalstvo a, res doživlja velike težave, ker so jih slabo slabo vodili dolga, dolga leta in torej moramo absolutno oblikovati ustrezne mehanizme solidarnosti. Dobro se zavedam eh, težkih trenutkov in dela ga je treba upraviti, ampak tako kot sem že povedal, eh, bi rekel, da prejšnji teden je bil dober teden za Evropo, eh, teden, ki nas približuje ciljem, ki jih želimo uresničiti. Vsem torej želim vesel božec in srečno novo leto. In torej tudi v uh, nizozemščini. Hvala.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 Ja, angeli so uh, v nebesih in uh, seveda Božič je Božič. Kar pa zadeva te, to obdobje devetih mesecev, uh, gospod Verhofstadt in gospod Van Rompuy, naj povem, da v začetku tega devetmesečnega obdobja ponavadi imamo tudi določene predloge sprememb uh, in oziroma tudi določeni trenutki in dogodki, ki so veliko, veliko pri, prijetnejši od evropskih svetov. Eh, in zdaj pa bom predal uh, besedo gospodu Klezu. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva demokratični primankljaj, gospa, gospoda Barozo in Van Rompuy sta se odločila, da bosta govorila zelo nejasno. Nekdo je omenil Evropski parlament. No, na tako lahek način ne boste dobili podpore Evropskega parlamenta. Ampak, če želite zagotoviti več podpore za strani javnega mnenja in držav članic, v redu, ampak če se želimo še bolj omakniti od realnega sveta, potem lahko kar nadaljujemo po tej poti. Hvala, gospod Lidija Rik. Hvala, predsednik. Soglašam s tem, kar je povedal gospod Barozo, ko je povedal, da a, smo daleč od tega, da bi išli iz krize, ampak gospod Barozo, rekli ste, da stvari gredo veliko boljše, ampak težko je reči, da gre boljše za prebivalce, ki trpijo dan danes. Omenjali ste primer Grčije, razmire v Grčiji, na Portugalskem, v Španiji, tudi v Franciji in tudi v Nemčiji. Te razmire so zelo zahtevne za vse prebivalce in torej čudim se, da se o tem ne pogovarjamo. Sem začuden na tem, da vi nočete odgovoriti odgovoriti na vprašanje v zvezi z emisijami Evropske centralne banke in z možnostmi preosmeritve njihovih dejavnosti. Čudim se, da ne govorimo o, na tisoče milijard davčne utaje v Evropi, ki bi jih lahko drugače uporabili, ali 14 tisoč milijard, ki bi jih lahko uporabili za zaposlovanje in naložbe o uporabi denarja Evropske centralne banke za banke in ne za države, namesto da bi to namenili Eh, socialni varnosti oziroma ustvarjanju novih delovnih mest. Eh, čudim se, da niste odgovorili na to, ko ste rekli, da bomo imeli socialno razsežnost v gospodarski in monetarni uniji. Jaz bi raje govoril o socialnem učinku Evropske unije. Hvala, gospod Helmer. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku se želim zahvaliti gospodu Barozu in gospodu Van Rompuju za njuna odgovora, ampak mislim, da njuna odgovora še bolj jasno pokažeta, kot bi lahko sam, da morda imata odzive, nimata pa odgovorov. Gospod Barozo je ponosen, da smo obdržali evro. Gospod Barozo, dobro bi bilo, če bi stali ob strani državljanom, ki strpijo zaradi evra. Pozivate za to, da bi imeli več demokracije na evropski ravni, ampak vi ne veste, da demokracija zahteva demos, torej skupno evropsko stališče. Tega v Evropi ni. Če želite demokratično Evropo, lahko to dosežemo samo tako, da bomo imeli Evropo demokratičnih držav. Demokracije na evropski ravni ni. To je samo farsa, ki je ne bomo dosegli. Slišali smo pozive k boljši fiskalni in gospodarski integraciji, ampak v območju enotne valute, ste opustili te vzvode ločenih monetarnih politik. Zato je sedaj več potrebe po ločeni fiskalni politiki, če želite doseči več koordinacije v euroobmočju. Videli smo cel niz pobud, kako sem že povedal na začetku, nobena od njih ne deluje. Želeli smo ponovno vzbuditi zaupanje, želeli smo rast, želeli smo delovna mesta, dosegli nismo nič. Gospod Van Rompuy je nekaj povedal in tem se strinjam. Gospod Van Rompuy, dejali ste, da bo Evropa preživela le, če bo konkurenčna. Zato me zanima, kaj vi počnete za to, da bi Evropa bila konkurenčna. Zelo veliko je brezsmiselnih pravil in zakonodaje, ki obremenjuje gospodarstvo. Potrebujemo niže davke in Prav tako moramo opustiti zelene energetske politike Evropske unije, kajti Evropa je zato najdražja na področju energije. S takšnimi cenami za energijo ne bomo nekoliko konkurenčni. Gospe in gospodje, mislim, da je vam zmanjkalo goriva, živite na sposobnem času in Evropsko unijo moramo enkrat za vselej uničiti. Hvala. Gospod Teping. Hvala lepa, gospod predsednik sem zelo zadovoljen, nič kaj ne bom dogovezil, samo gospodu Dolu bi nekaj povedal, če me želi poslušati. Gospod Doli, prosim vas, da ste tudi sami pošteni, govorite o večletnem finančnem okviru in potem ste začeli kritizirati Veliko Britanijo. Britanija je bila proti, to je res, ampak tudi Nizozemska, pa tudi. Nemška kanclerka Merklova se ne strinja z vami, da bi morali povišati proračun za pet odstotkov. Torej, če iščete krivce, zakaj ni bilo dogovora o večletnem finančnem okviru, morate pogledati v svojo politično družino, pa tudi gospoda Verhofstata morate vprašati, odkot prihajajo krivci. V moji politični družini je en, vsi ga poznamo, ampak ni edini. Verjetno pravite to, ker ne poznate situacije v realnem svetu. Poskušajte namreč običajnim državljanom razložiti, da vi potrebujete več denarja, oni morajo povrčevati. Hvala. Hvala lepo, gospod Harms. Hvala lepa. Vrniti se želim na vprašanje vloge gospoda Dragija. Gospod Dragi, poigral zunaj državnih pravil. To pomeni, da dragi v Nemčiji, na primer, nima na voljo ustreznih finančnih sredstev, zato se pojavlja vprašanje v zvezi z demokratičnim nadzorom početi ECB-ja in, in k čemu to voli, vodi. Gospod dragi, in njegova vloga je vedno opozorilo za to, da moramo poglobiti politično integracijo gospodarske in valutne unije. In to moramo nadaljevati. Kaj ti? Trenutno nimamo demokratičnega nadzora nad tem, kako sta dragi in triše rešila Evropsko unijo. Ne smemo popustiti, še naprej moramo izvajati reforme. To bo počel tudi Evropski parlament lahko bi bili prepozni, če nam ne bi uspelo držav, kot so Grčija, Španija, Italija in Irska, rešiti tako, da smo dvignili zaupanje za to, da bo Evropska unija kar tako dala obljube glede rasti, ampak da bo dejansko nekaj storila za to. In velik neuspeh sveta je to, da pač ni bilo storjenega več na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferhofstadt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 Torej, ja, pravzaprav jaz sem, a, nisem bil prisoten pri spočetju na tem evropskem vrhu, da bi lahko govoril potem o teh rezultatih, to da pač nažalost nisem bil takrat prisoten ob tem spočetju. Kar pa zadeva vprašanje pogodb, eh, imamo velike težave tu v Evropskem parlamentu, prav gotovo s temi pogodbami, ki so lahko različne po posameznih državah, da lahko spogovorimo o gospodarskem upravljanju in vodenje, vsaj bi ne bi smeli govoriti o pogodbah, ker kajti Evropska unija ni a, eh, zasebno podjetje, ki a, eh, sklepa pogodbe z enim in drugim. A, eh, sicer a, v zvezi z vsemi področji, ki ste jih omenili, seveda moramo najti ustrezno drugačno rešitev, ki mora biti enaka za vse. Kar pa seveda dvojček, prejšnji teden smo spet tudi dali nek predlog komisiji, da bi ugotovili, kako bo komisija se odzvala z zdaj na ta zmeren Mm, sramežljiv predlog Evropskega parlamenta, ampak kjer je nekaj zapisano, kar je pomembno. In sicer, ko eh, svet zahteva od vas, da pripravite mehanizem za nadzor, potem to dajte narediti. In ko je svet zaprosil za to, da pripravite predlog za eh, sklad za reševanje banka, boste potem to eh, pripravili. Ali je to skladno z pogodbo, ali je sklade mehanizem reševanja banka? bank z eh, našo osnovno pogodbo in potem bi potrebovali še dva zakonodajna akta, raje kot samo ene. Hvala lepa. V prvem govoru sem govoril o fiskalni konsolidaciji in o tem, kako bi zagotovili rast. Pozdravljam omembo trajnostnih gospodarskih in socialnih politik. To je sicer omenjeno v sklepih sveta, ampak mislim, da bi tukaj morali imeti dialog z Evropsko komisijo. Prognoze so povezane z fiskalno konsolidacijo in so napačne. Nismo upoštevali vseh multiplikatorjev. Komisare, ren, smo, njemu smo predlagali, da bi imeli mm, gospodarski dialog skupaj z strokovnjaki, zato da bi pripravili skupno metodo. Mislim, da je zelo dobro, da je sedaj prišlo do neke mere diferencijacije. Zelo sem zadovoljen tudi, da bomo to upoštevali v letni raziskavi za leto 2013. Mislim, da je to pozitivno, da to upoštevamo upoštevati moramo socialne stebre, ampak Evropski parlament in moja skupina ne želi le nekih sledi socialnih vprašanj v drugih stebrih, ampak si želimo svoj stebr za socialne vprašanje, ki bo prav tako obvezujoč. Zelo, zato mislim, da bi lahko imeli socialni pakt. Govorili smo namreč že o gospodarskem paktu. Gospod Van Rompuy je nekaj omenil odnosi med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Vloga Evropskega parlamenta se ne omejuje samo na to, da bi pripravljali poročila. Če to obravnavamo ločeno, gre za to, da bi vse, kar zadeva gospodarsko upravljanje, bilo predmet soodločenja, da bi pri tem sodelovali tudi mi. Mehanizem za stabilnost, je nekaj, ker bi moral parlament prav tako sodelovati. Trojka bi morala odgovarjati Evropskem parlamentu za določene ukrepe. Gospod Barozo govori o ambicioznosti. Mislim, da je zelo, to je zelo dobro, vendar upoštevati je treba, da ima največ ambicioznosti prav Evropski parlament. Jasno pa je, da je. Evropska komisija bolj ambiciozna od Evropskega sveta, Evropski svet pa je bolj ambiciozen od držav članic. Tukaj moramo biti previdni, poiskati, moramo rešitev, ampak nikoli se ne smemo zadovoljiti samo z skupnim imenovalcem, kajte tako bomo kmalo pristali na ničli. Mislim, da bi morali iskati pot za naprej. Božič je pred urati, to smo že slišali, vsem želim lepe praznike in čez devet mesecev morda bomo dosegli kak drugačen rezultat, morda bomo imeli takrat eh, sklad za odkup dolga ali še kaj drugega, ampak katoliki in drugi verniki lahko upoštevate naslednje. Tudi angeli spadajo k našemu življenju. Hvala. Hvala vam, subit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 Predsednik Van Rompuy, moramo vam osebno čestitati, ker ste pazili na to, da bi se politika varnosti in uh, obrambe bila vključena na dnevni red. Dejansko že tri leta je Lizbonska pogodba poverila to pristojnost Evropski uniji, ampak veliko je še tabujo na tem področju, kajti v teh sklepih ni omenjena niti poročilo, kar zadeva obrambo v zvezi z zunanjo, zunanjim delovanjem Združenjem, niti sodelovanje z NATO, niti eh, pričakovana vloga eh, Evropske agencije za obrambo in tudi ne eh, potreba potem, da bi skupaj imeli analizo vseh možnih tveganj. Že pred 15 leti je parlament sicer želel prispevati k temu in to bomo storili še naknadno tudi v prihodnje, zato da zapolnimo določene pomankljivosti. In še neko, neko, neko razmislek v zvezi z nekaterimi drugimi vrzeli. Tri leta krize so nam omogočili omogočili, da smo se odzvali na določene strukturne pomankljivosti eh, Evropske unije, kdo je, de, katera je pač uloga Evropske centralne banke in eh, po drugi strani Evropski svet še vedno nima eh, poguma, da bi postavil neko vprašanje ključnega pomena, kdo mora biti zadnji davčni zavenec, morda za Evropski parlament bi moral biti Evropski davkoplačevalc, ampak vrh je to preložil na naknadnje naknadni trenutek, kar zadeva uh, finančni okvir in kar zadeva pa lasne potrebe evroobmočja. Torej, vprašanje neke proračunskih zmogljivosti je, je, ta problematika je izginila, tako kot eh, se je prej pojavila z vprašanjem um, prevzema grškega dolga, z vprašanjem sklada za reševanje bank oziroma odkup dolga oziroma z novimi pogodbami, ki naj bi jih predlagali državam članicam, je že sprejeto, da dan danes, da bodo davkoplačevalci eh, pravzaprav na uh, prvi bojni črti, ampak kdo bo to storil in mimo davkoplačevalcev se postavlja še najtežje vprašanje, ko gre za usklajevanje politik, ki so v glavnem v nacionalni pristojnosti, to je vprašanje, ki ga je postavil predsednik uh, Barozo, kdo mora biti zadnji, zadnje telo, zadnja institucija, ki o tem odloča. Uh, pomembno je torej pokazati pomembno ulogo Evropskega sveta. Ta svet je prispeval k temu, da smo uh, tudi izpostavili ne, sapko, ne samo prednosti, ampak tudi slabosti Evropskega sveta. V tem trenutku ta svet ima to težnjo, da postaje neke vrste diplomatska konferenca, kaj ti ne ugotavljamo, da bi prihajalo do prave evropske legitimnosti. Potrebno bi torej oblikovati neko novo pogodbo, ki naj bi jo potem podvrgli tudi ratifikaciji eh, parlamentov držav članic. Drugače, vse preostalo pa so neke hiberbolične eh, izjave, ki eh, so takoj predmet demantija strani tudi samih predlagateljev. Ne najdemo nikakršnega sklica niti na agendo 2020, niti nobenega sklica na pakt za rast. Pred 6 šestimi meseci Evropska unija ni bila sploh eh, sposobna plačevati fakture iz leta 2012. Kaj bodo storili bogovi na Olimpu, če eh, pač eh, se bodo omejevali samo na zelo elokventne govore? Torej, eh, seveda moramo zagotoviti tudi eh, parlamentarni nadzor, po drugi strani pa se moramo tudi vprašati o tem, katera eh, naj bo vloga Evropskega parlamenta. Torej, pravzaprav, kdo mora odločati, ne sme, Evropski parlament ne sme postati neke vrste G27 in zato Evropski parlament in tudi Evropski svet morata najti pravo ulogo v interinstitucionalnem eh, okviru. Hvala. Kolegice in kolegi. Hvala lepa za tako živahno razpravo. Hvala lepa obema predsednikoma komisije in sveta, gospod Verhofstadt Prosim, prisluhnite še toliko, da se zahvalim vam za vaše prispevke. To je zadnja konferenca predsednikov letos. Je bila odprta konferenca, ampak vseeno sem predsednik parlamenta, zato vam sporočam, da bo naslednja konferenca 10. januarja. Do takrat vam želim na milijone angelov, ki vam že iz katerega koli griča naj povejo lepe pesmi. Vsekakor pa vam želim zdravo leto 2013. Želim pa si tudi, da bi leta 2013 ta mir, ki ga imamo v Evropi, razširili drugot po svetu. Želim vam torej vse lepo in zasedanje konec.